Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Ponovno začenjamo z zasedanjem. Prosim, usedite se na svoja mesta. Wir kommen nun zum dritten Wahlgang. Prehajamo na tretji krok glasovanja. Nihče se ni javil za kandidata v naslednjem volilnem krogu. ostajajo vsi kandidati iz drugega volilnega kroga. Dvoransko osebje prosim, da razdeli glasovalne lističe in ovojnice. Preštevalce glasov prosim, da zauzamejo svoja mesta.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 tretjič vas sprašujem, želi še kdo oddati svoj glas? Ne. Potem je ta krok glasovanja zaključen. Gospod Precel, vaše umestne pripombe bomo vključili v zapisnik in pozivam vas k redu in disciplini. Vaše nesramno obnašanje bo imelo določene posledice sejo prekinjamo. Z zvoncem eh, bomo napovedali konec tega kroga.